nasilju, zato ker nekatere države temu oporekajo. Hvala lepa, prosil bi uh, uh, poslance in poslanke, da spoštujejo čas za govor, ker nimamo veliko časa. Gospa Lukačevska, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zadnje poročilo Oxfama za vrh v Davosu je zelo jasen. Eh, gospodarstvo eh, temelji na eh, zlorabi žensk, svetovno gospodarstvo in ženske delajo tri četrtine neplačanega dela, 12,5 milijard delovnih ur je tako brezplačnih. Potrebujemo enako plačo, odpraviti je treba vse uvere za mm, invalidne ženske. Eh, vemo, da se število žensk na trgu dela krči, da eh, se revščina širi med ženskami in vpliv eh, podnebnih sprememb na revščino in na zdravje žensk, vse to bodo teme, razprave na tej uh, konferenci OZN in upam, da bomo našli učinkovite rešitve in uh, moramo tudi prevzeti uh, politične zaveze. Hvala lepa, gospa Letao Marquez. Um, enakost spolov je vprašanje moči, oblasti in ta moč je bila uh, vedno uh, vzeta, ne dana kar tako. Eh, to vprašanje zadeva tudi človekove pravice in to je v interesu vseh, moških in žensk. Generalni sekretar Združenih narodov je to zelo dobro povedal in se je vedno zauzemal za to zadevo, ne šele danes, eh, ko je na tej funkciji. Eh, kakšne prioritete imamo sedaj, 25 let po Pekingu? Eh, boj za ženske, ki nimajo eh, pravic, ki se ne smejo poročati, študirati, ki nimajo eh, spolnega življenja, ki ga ne smejo imeti. To so vprašanja, za katera še vedno gre. Potem prioriteta boja zoper nasilje, tudi novega nasilja na spletu. In vedno znova so žrtve v prvi vrsti ženske in dekleta. In potem imamo še dodatne neenakosti. Neenakosti, eh, ki bodo eh, obstajale tudi v prihodne, če ne bomo ukrepali danes. Naprimer, eh, kar zadeva tehnološke poklice. Mislim, da moramo še zelo veliko storiti skupaj za vsemi, bomo močnejši. Hvala. Hvala lepa. Zopet bi vas prosil, da spoštujete čas za govor. Gospa Zakaropolu, minuto in pol. Madame la commissaire, madame la... Gospa komisarka, gospa ministrica, kot veste, eh, so pravice, eh, spolne pravice in reprodukcijske pravice eh, ključnega pomena za kakovost življenja ljudi. Ampak te so sedaj eh, postavljene pod vprašaj tudi ob podpori velikih držav, kot so ZDA. In, če, in tudi um, EU bo uh, izgubila svojo verodostojnost, če ne bo uh, govorila z enim glasom. Naprimer, uh, vrh v Nairobiju uh, Eh, Združenih narodov. Na tem vrhu me je šokiralo, da uh, imamo države članice, kot sta Poljska in Mačarska, eh, ki postavljata pod vprašaj eh, pravice eh, žensk. Gospa komisarka, gospa ministrica, nova generacija nikoli ni, se nikoli ni tako zavedala razlik med moškimi in ženskami. In povsod po svetu slišimo ta glas v Argentini, v Čileju, v Franciji, v Španiji, povsod, zato ker ta nova generacija ne prenaša prenaša več teh uh, nepravičnosti. In to je generacija, ki želi uh, enakost. In čas je, da uh, spoštujemo pekinško izjavo. Vsi uh, ti uh, mladi, moški, ženske zahtevajo uh, enakost med spoloma in za njih se mi, uh, odgovorni politiki, angažiramo. Hvala lepa, gospa Bruna, minuta in pol. Gospod eh, predsednik, eh, hvala lepa. Eh, gre za prioritete Evropske unije na področju situacije žensk. Naša delegacija se bo borila proti kibernetski, ehm, kibernetskemu nasilju, proti obrezovanju, proti ehm, Eh, neenakosti med plačami in tako dalje. Ne bomo pa seveda glasovali na, za vašo uh, smešno uh, rezolucijo. Uh, rada pa bi uh, spomnila na tabu in sicer um, vpliv radikalnega islama uh, v Franciji. Uh, pubertetnica Mila, eh, sedaj eh, žrtev grožen zato, ker eh, je pač spregovorila o islamu in ni, ne more več hoditi v šolo in živi pod policijskim varstvom. Po treh tednih, ko ni mogla Mila v šolo, je mogla, se je mogla prepisati na drugo šolo in, to, in postala je simbol tega uh, uh, islama, radikalnega islama in eh, feministke, ki imajo ponavadi toliko zapovedati glede tega, eh, niso povedale popolnoma nič. In čas je, da eh, odprete oči in da ugotovite, kako škodljivo vlogo igra radikalni islam in pa migracije na položaj žensk v Evropi. Gospa Riba Eginer, hvala lepa, gospa komisarka, gospa ministrica. Živimo v obdobju, ko je veliko um, uh, pravic, ki jih jemljemo za samoumevne, postavljeni pod uh, vprašanje. In uh, vidimo uh, kar nekaj uh, um, skupin držav in tako dalje, ki so um, mizogine, ki um, odrekajo ženskam pravice in uh, enakost med spoloma in uh, uh, boj za socialne zdravstvene pravice žensk uh, je tudi izjemna priložnost, uh, zato ker je treba uh, uresničiti uh, platformo iz Pekinga. Evropa mora. Uh, biti zgled eh, celemu svetu na področju eh, pravic žensk in v tem smislu lahko naredimo več, ne lahko delujemo bolje. Ratifikacija istambulske eh, konvencije in pa sprejem direktive o kvotah bi bili koraki v pravo smer. Na ta način bomo zagotovili, da bodo obljube končno izpolnjene.

omočiti ženske na več eh, področjih. Moramo se vprašati, kaj smo že dosegli, kaj je treba še narediti za to, da ženske ne bodo izpostavljene nasilju, gospodarskim neenakostim, diskriminaciji žensk kot eh, mater eh, na področju trgu dela, bi eh, Evropski parlament morda lahko sledil um, ehm, polskemu primeru. Tam uh, je namreč eh, najmanjša razlika med plačami med moškimi in ženskami in kar se tiče nasilja, je Polska med najbolj varnimi uh, državami v Evropi. Mi smo proti temu, da bi bil splav uh, način uh, družinskega načrtovanja in smo proti organizacijam, ki to promovirajo kaj želimo v resnici narediti v parlamentu, za, da bomo uh, zaščitili pravice žensk, kako bomo zagotovili uh, enakost med spoloma. Zanima me, kakšna je časovnica in kakšni so vaši načrti za prihodnost. Gospa Francen. Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's. Gender... Hvala, gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi. Enakost spolov se ne konča na mejah EU-ja. Eh, e 25 let eh, po Pekingu, po četrti svetovni konferenci, ženske in dekleta še vedno nimajo možnosti, ki jih potrebujejo. Enakost spolov je več kot samo enakost oziroma prebitje neke steklene strehe, potrebujemo solidarnost med eh, vsemi ženskami na vseh koncih sveta. In zasedanje v New Yorku eh, nasili, da sprejmemo ukrepe za ženske, ki niso zaščitene. Eh, to pomeni ženske, ki živijo v revščini, to so ženske, ki so žrtve vojn, ki jih izkoriščajo. Mi kot Evropska unija moramo stopati naprej za dobrim primerom in govoriti za enim glasom najbolje za velikim mikrofonom. Eh, in eh, citira Mišel eh, Obamo, če je nekdo trdo delal in izkoristil svoje možnosti, potem se je treba zauzemati za to, da imajo tudi druge ženske enake možnosti. Sono passati. Gospod Moretti, za minuto. 25 let je menilo od eh, pekinške izjave, ampak eh, diskriminacija na osnovi spola nažalost še zmeraj obstaja. Dve državi sta znotraj Evropske unije, ki. Eh, ne dovoljujeta ženskam pravice do splava. Poleg tega eh, so države, ki še nisto ratificirale Istanbulske konvencije. Poleg tega je eh, povsem normalno tudi, da se ženske odrečejo karieri eh, zaradi družinskega življenja. Danes, tik pred konferenco Združenih narodov, pozivam Evropsko unijo, da se upre tej situaciji. Potrebno je zagotoviti spolne pravice žensk in sicer povsod, še prav posebej dostop do kontracepcijskih sredstev in pa do varnega splava. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi spolno vzgojo v šolah ženske morajo biti tudi v eh, središču eh, boja proti podnebnim spremembam, kajti ženske bodo tiste, ki bodo najbolj trpele posledice. Zaupam vam, eh, komisarka, in zaupam ženski, ki vodi Evropsko komisijo. Gospa Andruje. Zanima me, kaj konkretno boste storili, eh, da boste ne izboljšali eh, življenja žensk, ampak eh, da boste jim rešili življenje. Spolno pohabljanje, nasilje in tako naprej. Zakaj govorite o konferenci Združenih narodov? Tukaj gre preprosto za populizem, kaj pa ženske priseljenke pripadnice eh, romske eh, skupnosti, eh, ki so pogosto predmet diskriminacije in sicer zaradi vašega načela prostega pretoka oseb. Zapustili ste ženske, pustili ste jih same, a ženske vas še zmeraj volijo. Spomnite se, da ste evropejka in zaradi tega bi morali najti pogum, ki so ga imele eh, ženske v preteklosti, eh, kraljice, eh, poveljnice in tako naprej. Spomnite se preteklosti. Gospa Klot, za minuto. Mic Mikrofon, prosim. Zdaj deluje? Dobro. Gospod predsedujoči, v svojem ustnem vprašanju je gospa eh, Regner zapisala, da 25 eh, let eh, po pekinški deklaraciji pravice žensk še zmeraj niso spoštovane in s tem se strinjam, kajti ženske nimajo glasu in ne morejo odločati o svoji prihodnosti. Preživetje je odvisno od žensk, mater, ki upoštevajo zgolj svojo eh, trenutno situacijo. Poleg tega še zmeraj prihaja do pohabljanja žensk. Ali ste zaradi tega pretresani, eh, povsem eh, prav je, da je tako, kajti veliko nerojenih deklic se sploh ne more boriti za pravice žensk, ampak imajo pravico, da živijo, da se rodijo, da izberejo lastno prihodnost nihče eh, jim ne bi smel vzeti te možnosti. Gibanje, ki brani pravice eh, žensk in ki vzpodbuja eh, splav, je svetohlinsko gibanje. Gospa Pjetikajnen za minuto. Right od eh, pekinške deklaracije je prišlo do določenega napredka na eh, področju pravic žensk. Krati pa je prišlo tudi do eh, nazadovanja. Nismo dosegli pravega napredka na ravni konvencije, niti na mednarodni ravni, niti na ravni Evropske unije. Pa naj gre tukaj za politično življenje ali pa za druge vodilne položaje, kljub temu, da uporabljamo kvote. In vemo, Eh, da se znižuje tudi eh, financiranje organizacij za eh, ženske in za pravico do splava in sicer na mednarodni ravni. Komisija sedaj želi strategijo za enakost spolov in upam, da bo prišlo do ukrepitve pravic žensk tudi na mednarodni ravni. Pri tem je potrebno zagotoviti tudi ostrezen nadzor nad izpolnevanjem ciljev tisočletja. Potrebno je izvesti eh, presojo vpliva proračuna eh, za eh, dosego ciljev enakosti spola in hkrati je potrebno oceniti tudi napredek na področju konvencije sprejete v Istanbulu in nadzorovati je potrebno situacijo v Afriki. Hvala lepa, gospa Gonzalez, za minuto. Hvala lepa, gospa komisarka, gospa. Uh, Eh, gospod, eh, predsednik. Eh, ta izjava iz Pekinga 25 let eh, eh, potem, ko je bila sprejeta, eh, še vedno vključuje vse prioritete za enakost med spoloma, ampak vemo tudi, da mnogo teh pravic še ni bilo uresničenih in sedaj je pravi trenutek, da se lotimo teh pravic zlasti reproduktivnih pravic in zlasti v južnosti Južni Ameriki. E, to je v pristojnosti e, službe zunanje delovanje Evropske unije. E, in v Južni Ameriki gre res za vse te pravice, od reproduktivnih, zdravstvenih pravic, socialnih pravic in eh, v Južni Ameriki imamo največje število eh, nezakonitih eh, splavov, ki ogrožajo življenja ljudi. V šestih državah je splav prepovedan in zato si moramo zlasti prizadevati za splav, ki bo varen, ki bo dostopen in potrebujemo tudi izobraževanje v tej smeri. Najlepša hvala. Gospa Estera Sferaguti, naslednja na vrsti za minuto. Hvala lepa, predsednik. Um, uh, pet let je že od uh, četrte konference um, oziroma 25 let je od konference v uh, Pekingu uh, in to je bila zelo, zelo ambiciozna, vizionarska agenda za ženske po svetu. Ampak spremembe so bile izredno počasne in sedaj moramo uh, oceniti. Uh, posledice te konference. Uh, vemo, kakšne so eh, težave. Ženske eh, nimajo eh, dela, imajo težak dostop do um, trga dela trpijo zaradi uh, nasilja, uh, revščine in tako dalje. In zato potrebujemo uh, skupno stališče. Moramo biti ambiciozno, uh, ambiciozni. Uh, leto 2020 uh, je leto, ko moramo vsi prevzeti svojo odgovornost in to na individualni in na kolektivni ravni. In uh, trajnost, uh, trajnostni razvoj je ključen za um, planet, ampak potrebujemo tudi uh, trajnost za uh, dostojanstvo žensk. Dakujem, pekne, hudobne žene so dnevna oko. Gospod Polak. Eh, hvala. Ženske se pogosto nahajajo na robu družbe. Dovolite, da opozorim na to, koliko romskih žensk uh, je marginaliziranih, ne samo družbeno-politično, socialno, pa ki imajo tudi slabši dostop do izobrazbe. Manj izobrazbe, eh, slabši življenjski pogoji eh, in eh, izkušnje z zdravstvenim sistemom to pogosto zamočijo. Romske ženske Eh, naprimer v bolnišnicah nimajo istih sob z drugimi ženskami, so v eh, drugih sobah, pogosto so zapostavljene oziroma osebje se za nje sploh ne zmeni. V preteklosti eh, so romske ženske sterilizirali brez njihovega soglasja. 2016 je ZN eh, pozvala Slovaško, da eh, ustanovi eh, ustrezne pogoje za odškodnino tem ženskam. In toliko let po tej prisilni sterilizaciji je samo ena oseba dobila odškodnino. Treba je zagotoviti dovolj veliko zaščito tem ženskam, treba se lotiti problemov teh žensk. Eh, gospod predsednik, gospa ministrica, gospa komisarka. Eh, pravzaprav gre za nekaj temeljnega, eh, enakost spolov. To je zapisano v ZN-pogodbah, v, listini o temeljnih pravicah. To mora biti sestavni del vseh, političnih področij EU in tudi del zunanje politike temeljnega pomena je, da se doseže pozitiven rezultat na naslednji konferenci ZN v New Yorku, kaj ti gre za to, da prevzamemo pobudo tudi pri uporabi žensk, pravic žensk za um, enakost spolov. Zauzemati se moramo za ta razvoj. Ponosni smo lahko na to, da smo v ospredju, kar zadeva emancipacijo, boj proti nasilju, boj proti izključenosti pri oblikovanju enakih pogojev eh, za izobraževanje in poklicno življenje. Upam, da bomo eh, dobili ambiciozne obljube in zagotovila, da bomo to lahko tudi izvajali in eh, da bomo leta 2030 ustrezno dosegli milijonske cilje. Sedaj pa sledi postopek Catch the Eye. Gospod Tuedaro. Prav ka časte novo strategijo. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, ta nova strategija bi morala postati prava revolucija na področju pravic žensk. Poleg tega pa potrebujemo tudi zavezojoče ukrepe. Ta postopek je, ta postopek je potrebno konkretno zapisati v evropski direktivi. Zelo malo je poslancev v tem trenutku v dvorani, kar pomeni, da jih ta tema ne zanima dovolj. In zaradi tega bi eh, morali predvideti zavezujoče predpise na evropski ravni. Zaveze in pravice morajo biti enake za vse. Gospa Sardone, za minuto. Hvala lepa. Pred nekaj meseci je v Iranu bila obsojena ženska odvetnica, ki je zagovarjala pravice žensk na 33 let zapora je bila obsojena. Še hujše stvari pa se dogajajo tudi v Evropi, recimo v Milano, eh, v eh, mestu, iz katerega prihajam. 15-letna eh, deklica ni hotela nositi tančice in zaradi tega je eh, imela težave z lastno družino. V Franciji se lahko eh, spomnite tudi eh, situacije, ko sta dve ženski imeli težave zaradi načina oblačanja. Sedaj, pred konferenco Združenih narodov, bi mi bilo všeč, če bi se Evropa soočila z dvoličnostjo. Dvo Na vsak način eh, je eh, takšen odnos povezan tudi z kulturo in pa vero. Hvala lepa. Mrs. Tomašič. Gospod Tomašič, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa. Enakopravnost žensk, ki obstaja na Zahodu, ni eh, prisotna v drugih kulturnih okoljih. Evropska unija lahko v globalnih forumih in mednarodnih organizacijah, kot je OZN, promovira ženske pravice in enakopravnost spolov. V določenih kulturah so ženske drugorazredne in ženske, mm, oziroma družbe pritiskajo na nosečnice, naj splavijo ženske zarodke in tam je moških nesorazmerno več kot žensk. Ženskam preprosto ne pustijo, da se rodijo in proti temu se moramo boriti. Prioriteta Evropske unije mora biti to, da se uh, bori za življenje od uh, spočetja in naj se bori proti splavom žensk, ki je nekaj, kar je zelo razširjeno v različnih kulturah. Uh, Hvala, zdaj pa državna sekretarka Brnjac za sklepne besede. Izvolite. hvala, spoštovane poslanke in poslanci. Evropska unija bo 64. zasedanje komisije OZN za položaj žensk vzela zelo resno. Razpravljali bomo odprto in konstruktivno. Naš cilj je, da bi sprejeli natančno politično usmerjeno deklaracijo, usmerjeno v ukrepe. In splošni cilj Evropske unije je, da poskrbi, da se bo evropski pravni red spoštoval povsod, pomagati želimo deklicam in jih tudi opolnomočiti. Vsi smo odgovorni za to, da se stvari odvijajo naprej. Vsaka institucija ima ključno vlogo in vesela sem, da vam lahko povem, da je svet vedno igral pomembno vlogo pri tem, da spodbuja enakost med spoloma v Evropi in tudi drugje po svetu veselimo se že sodelovanja z evropskim parlamentom na področju enakosti med spoloma in zahvaljujem se vam za to da skrbite da je tako pomembna tema tako visoko na vašem dnevnem redu najlepša hvala za vašo pozornost hvala gospod državna sekretarka s tem je razprava zaključena prejel sem dva osnutka resolucije za zaključek te razprave skupno resolucijo socialistov, zelenih Renew, GUE, NGL in ALS in eno resolucijo EKR. Glasovali bomo jutri. Pa še sporočilo, preden nadaljujemo z naslednjo točko. Skupina ELS in skupina ID sta predsednika obvestila o sprememba glede imenovanj v odbore in delegacije. Te spremembe bodo v zapisniku, začnejo pa veljati z današnjim dnem. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Metzola. Sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu. Opozarjam vas, da se lahko za modri karton in postopek pritegnite pozornost predsedujočega, javite na običajna dva načina, navodila so pri vhodu v dvorano. Pomnite pa, da je mogoče modri karton uporabiti samo po nastopih v imenu političnih skupin. Prva nastopi gospa Mecola za štiri minute. Izvolite, hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dolga pot je za nami, ampak končno smo tukaj. Lažni dokumenti spodkopavajo varnost šengenskega območja, to je območje prostega gibanja brez notranjih nadzorov na mejah. S tem novim sistemom se bomo poskusili boriti proti temu problemu, kajti zagotovili bomo okrepljeno sodelovanje med državami članicami in partnerskimi državami. Poskusili bomo zagotoviti ustrezno razlikovanje med pravimi in lažnimi dokumenti. To bo prispevalo k večji varnosti na zunanjih mejah, kar bo pa seveda pomenilo tudi večjo varnost za naše državljane. In to je edini način, da bomo lahko še naprej koristili prednosti šengenskega sistema, kajti naši državljani morajo zaupati, da upravljanje zunanih meja teče tako, kot je treba in ta sistem bo ključen za prav to. Varnost na mejah in preprečevanje kriminala sta ključna elementa za zagotavljanje delovanja šengenskega sistema in ta sistem bo zagotovil ustrezno pomoč sodeloval bo tudi Frontex ki bo odgovoren tudi za deljenje podatkov z vsemi državami ki sodelujejo v tem sistemu to nam bo pomagalo tudi pri tem da bomo ugotovili kakšni so morebitni načini ponarejanja sistem FADO je zdaj okrepljen kajti vključeval bo več podatkov kot doslej zagotoviti je treba konsistentnost in enotnost podatkov in informacij v sistemu fado to je sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu prav tako pa bo sistem centraliziran želimo si da bi frontex imel tudi ustrezno prožnost zato da bi lahko po potrebi nadgrajevali sistem fado prav tako bomo imeli posebno kategorijo ki bo namenjena temu, da bi ugotavljali, kakšne so metode ponarejanja, vse pa bo seveda v skladu z evropskim pravnim redom. S tem sistemom bi zaščita morala biti večja in tudi varnost boljša. Sistem FADO je ključen za boj proti goljufijem, zlasti na zunanjih mejah. Pri tem sodelujejo tudi države zunaj EU, to so države, ki sicer sodelujejo tudi v šengenskem sistemu in to bo pozitivno vplivalo na varnost na naših zunanjih mejah. Gospod predsedujoči, morda se vam ti, da je to tehnični sistem, ampak vseeno mislim, da je ključen, če želimo prispevati k večji varnosti na naših zunanjih mejah odgovornosti v okviru te uredbe morajo biti razširjene navedli smo specifične odgovornosti agencije in poskrbeli smo da bo obdelava podatkov na ravni agencije in držav članic potekala v skladu z evropskim um, pravom in tudi evropski parlament bo imel pomembno besedo pri tem sistemu zahvaljujem se tudi svetu finskemu in hrvaškemu predsedovanju, pa tudi svojim kolegicam in kolegom za konstruktiven pristop. Dobro smo delali, veselim se že razprave na plenarnem zasedanju in na koncu razprave se bom še enkrat oglasila. Hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka. Zdaj pa bo v imenu komisije spregovorila komisarka Dali. Izvolite. Hvala. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala. Hvala za to razpravo. Naši državljani menijo, da je varnost eden glavnih elementov, ki ga mora zagotoviti Evropska unija. Svoboda in varnost gre sta z roko v roki. Zato moramo poskrbeti, da bodo vsi evropejci živeli varno. Varnost je ključna za to, da lahko mirno živimo, uživamo pravice delamo in študiramo. In varnost je ključnega pomena tudi za gospodarstvo. Vsak evropejec v Evropi ima pravico, da je varen. Eurobarometer iz leta 2019 v zvezi z kibernetsko varnostjo kaže, da dve tretjini anketirancev menita, da jih skrbi, da bi lahko postali žrtev kraj identitete dobro delujoč šengenski prostor prostega gibanja pomeni, da moramo dobro zagotoviti varnost na zunanjih mejah. Učinkovito moramo spremljati in nadzirati osebe, ki prečkajo zunanje meje, kajti to je v korist nas vseh. Okrepiti moramo notranjo varnost in zunanje meje in zaradi tega smo sprejeli kar nekaj zakonodajnih aktov. Naprimer, Evropski sistem za vstop in tudi uredba o interoperabilnosti med evropskimi sistemi in nova uredba za mejno in obaljno stražo. Danes je pred nami še en primer. Gre za sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu. Imeli bomo tudi zbirko fotografij, s pomočjo katerih bodo države članice lažje prepoznale lažne in prave dokumente. Zahvaljujem se parlamentu in svetu za konstruktivno upravljeno delo. Zdaj smo dobili končni kompromis, ki ima res veliko dodane vrednosti. Nov sistem FADO je koristen na zunanjih mejah, pomaga uradnikom na mejah pri nadziranju potnih listin. In ugotovili bomo lahko, kako lažni dokumenti pridajo v uporabo. Tam je več sto opisov pravih dokumentov in lažnih dokumentov in zbirka podatkov vključuje več kot 30 sodelujočih držav in več kot 180 držav, ki ne sodelujejo med njimi pa so tudi mednarodne organizacije. Pomaga bo pri preprečevanju kraje identitete in končni politični dogovor bo še bolj izboljšal delovanje sistema FADO, kajti upravo bomo predali v roke Evropske agencije za mejno in obalno stražo. Varnost je ključnega pomena za evropske državljane, pričakuje rezultate, kajti vsak državljan ima pravico, da se čuti varen in da je zaščiten. Organizirani kriminal, terorizem in trgovina z drogami vsi predstavljajo tveganje za varnost in to je strup za našo družbo. Zato je komisija predlagala novo strategijo za varnostno unijo in v okviru tega se bomo posvečali trem prednostnim nalogam. Organizirani kriminal, to so droga, orožje, korupcija in trgovanje z ljudmi. Potem terorizem in radikalizacija in boj proti kriminalu v digitalni dobi. Potrebujemo močne meje, zato da bomo lahko spodbujali prost pretok ljudi na notranje politični ravni in novi pakt za migracije, ki ga je najavila komisarka von der Leyenova, prav tako spada v to. Ključno bo, da začnemo pravi čas izvajati vse naše sisteme, če želimo zagotoviti celovit pristop do migracije. Posvečati se moramo zunanjim mejam in varnosti, pa tudi močnim notranjim postopkom. Okrepiti moramo zakonite poti in spodbujati moramo vključevanje v našo družbo. Hvala lepa za vašo podporo in veselim se že razprave. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Začel bo gospod Radev v imenu ELS. Za minuto, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, ponarejeni dokumenti spodkopavajo notranjo varnost šengenskega območja. Kajti šengensko območje je območje brez nadzora na notranjih mejah. Ponarejene dokumente uporabljajo ljudje, ki poskušajo v Evropi zaživeti boljše življenje. Takšni dokumenti stanejo več tisoč evrov in ponarejeni dokumenti spodbujajo terorizem, trgovino z drogami, trgovino z ljudmi in tudi trgovino z ukradenimi avtomobili. Pravi potni dokumenti se pogosto izdajo tudi na osnovi lažnih identitet. Zato jih je težje odkriti. In zato moramo okrepiti varnost teh dokumentov in sorodne uh, infrastrukture za upravljanje s temi dokumenti. Oblasti pa morajo vključiti tudi druge dejavnosti v svoje delovanje. Polje morajo biti povezane naše oblasti in mednarodne organizacije. Zato vas vse vabim, da podprete predlog, da bi sistem FADO upeli v evropski sistem obalne in mejne straže, kajti to je zadnji korak za to, da zaključimo reformo na tem področju. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospod Lopes Aguilar v imenu socialistov. Hvala, gospod predsedujoči, komisarka Daljeva. Države članice in EU imajo pravico do tega, da uh, nadzira, kdo vstopi v šengensko območje. Seveda, vendar smo priča vedno eh, več eh, lažnim dokumentom in to je seveda nevarno za našo varnost. Lahko pride do eh, kriminalnih dejanj, to je lahko povezano tudi s terorizmom ali lahko Ruski parlament kaj povestimo v zvezi. Seveda, in mi smo pripravljeni podpreti dokument dokument, ki podpira preverjanje in hrambo lažnih dokumentov, zato se borimo proti zlorabam. In zaupamo tej agenciji za mejno in obalno stražo, ki smo jo okropili eh, leta 2019, zato da deli te informacije na varen način z državami članicami, z Evropsko unijo in z vsemi relevantnimi organi, zato da se dejansko lahko ugotovi, kdo so tisti, ki zlorabljajo prost pretok v šengenskem območju. Vse to pa seveda mora biti usklajeno z delom, ki smo ga pravili na področju zaupnosti podatkov in temeljnih pravic. Torej, gre tu za temeljne vrednote Evropske unije. Je pa dejstvo, da se moramo boriti proti nevarnosti, ki izvirajo iz ljudi, ki krožijo po našem šengenskem območju in s pomočjo vseh tehničnih eh, eh, možnosti, ki jih imamo. Zato tudi podpiramo interoperabilnost izmenjave podatkov. Vedno pa moramo seveda spoštovati temeljne pravice, ki izhajajo iz listine. Hvala. V imenu skupine Renew, gospod Tudorake. Izvolite. Hvala, gospod predsedajoči. Najprej se želim zahvaliti poročevalki Roberti Mecoli za upravljeno delo. Jaz sem nov poslanec. In to je moj prvi zakonodajni dosje, zato res cenim njen pristop. Zdaj pa vsebina. Preverjanje pristnosti potnih dokumentov je zelo pomemben element in uh, to predstavlja tudi veliko obremenitev za naše uradnike na mejah, zato ker je potnikov zelo veliko in uh, ker je potnih listin toliko različnih vrst. In uh, tudi tehnike ponarejanja so vedno boljše. Nov sistem FADO se že nekaj časa uporablja, pomaga uradnikom na mejah, zdaj pa bomo poskrbeli, da to ne bo več na medvladni osnovi, ampak bo to upeto v delovanje skupnosti in uh, razširili smo tudi mandat. To pomeni, da bo Evropski parlament imel več možnosti nadzora in da bodo standardi za podatke v tem sistemu višji. Zaščita osebnih podatkov je bila glavno vprašanje pri pogajanjih o tem uh, dosjejev in poskrbeli smo, da bo obdelava osebnih podatkov omejena samo na to, kar je nujno potrebno za to, da ugotovimo, ali gre za ponarejene dokumente. Prav tako smo uvedli jasna pravila glede dostopa do zbirk podatkov. Države članice morajo zdaj povedati, kateri organ, ki je pristojen za ugotavljanje ponarejenih dokumentov, ima dostop do sistema FADO in o tem morajo obvestiti agencijo in komisijo. Agencija bo morala te podatke posredovati tudi parlamentu. Zagotovili bomo boljšo zaščito zunanjih meja in boljši, boljše delo organov pregona, zato vse kolegice in kolege pozivam, da podprejo to besedilo. Hvala. Zdaj pa Gospa Tardino v imenu skupine IDE. Hvala, predsedujoče. Hvala kolegici Mecek za pravno delo. V preteklih letih smo bili priča bistvene oporastu goljufi z dokumenti v šengenskem območju. Ponarejo se dokumenti, prav tako pa se prenarejo pravi dokumenti. Ta ukrep bo omogočil, da vključimo FADO znotraj sistema Frontex, ki pa ima zastarev način delovanja. Naši državljani pričakujejo varnost in obrambo, zato moramo zagotoviti visoko stopnjo varovanja pred ponarem dokumenti. Kajti takšni dokumenti se pogosto uporabljajo za kriminalne dejanja, za pranje denarja, za terorizem, zlasti pa za nezakonite imigracije. Ponarejeni dokumenti se pogosto uporabljajo strani tistih, ki želijo uh, azil in vstop v Evropsko unijo. Uh, nujno moramo dati menim uradnikom bolj učinkovite podatkovne baze, zato da bodo lahko bolj učinkovito se borili proti tem pojavom. Zato podpiramo ta predlog. Smo pa proti temu, da lahko nekateri zasebni akteri dostopajo do fada, če tudi le na omejen način. Sicer smo proti uh, reforme uredbe Frontex, uh, pa menimo, da je fado pomemben in zato menimo, da lahko ta sistem omogoča boljšo boj pristojnim organom držav članic. Hvala v imenu skupine zelenih, gospa Brikmo. Hvala, gospod predsedujoči, hvala kolegice in kolegi za dobro sodelovanje pri tem dosjeju. To je dosjej, ki je tehnične narave, ampak eh, vseeno vključuje tudi politične elemente gre za spremembo pravne podlage in Frontex eh, bo zdaj imel v rokah to zbirko podatkov. Fado ni orodje za boj proti priseljevanju, ampak gre za instrument za preprečevanje lažnih potnih listin. Zadeva je uravnotežena, kajti tretje države in letalske družbe imajo dostop do te zbirke podatkov, ampak omejen dostop. Zbirka podatkov vključuje le malo osebnih podatkov, ampak vseeno se nam je zdelo zelo pomembno zagotoviti, da identifikacija posameznikov ni mogoča in to smo tudi dosegli. Prav tako bomo spremljali različne delegirane akte. Hvala. V imenu stranke EKR. Gospod Bošade Vilalbe, izvolite. Hvala lepa. Vsako leto se odkrije ogromno lažnih dokumentov na zunanjih mejah. Leta 2018 je bilo takšnih 7000. 7000 oseb je imelo lažne dokumente na zunanjih mejah Evropske unije. Obstajajo različne metode ponarejanja dokumentov in uh, ta, ta, te dokumenti se potem uporabljajo za uh, kriminal in so tudi način vstopa Evropsko unijo. Zato je zelo pomembno, da skrbimo za nadzor na naših mejah. To je zelo pomembno za varnost naših državljanov. Ta uh, sistem FADO bo omogočal hitro izmenjavo, učinkovito izmenjavo informacij. Pri tem pa države članice seveda lahko razvijajo boljše sisteme za pregon kaznevih dejanj. Naša skupina je seveda uh, zelo zaskrbljena glede tega, uh, zaskrbljena glede vstopa tujcev na našo moč in bomo podprli ta predlog, pa tudi pod, spodbujemo druge, da ga podprejo. Hvala. V imenu skupine GUE NGL. Eh, gospa Rego, izvolite. Hvala, predsedujoči. V času fašizma v Evropi je na tisoče ljudi moralo uporabiti ponarejene dokumente, zato so pobegnili pred terorijem. Tudi v tehničnih razpravah se očitno moramo spomniti na našo zgodovino, zato da vidimo, kakšen je doseg naših ukrepov. Sistem FADO v okviru Evrope trdnjave sili ljudi, da uporabljajo ponarejene dokumente. Ženevska konvencija celo pravi, da kdor je prisiljen bežati, lahko uporabi laž dokumente. In zdi se, da nekateri želijo blindirati Evropo, pa bomo mi se še naprej zauzemali za boje za človekove pravice. Zagovarjamo humanitarne vizume, varne poti in moramo tudi pre, pre, oziroma pre, priznati status klimatskih beguncev. Hvala, s tem smo zaključili krok govornikov v imenu političnih skupin. Sedaj lahko postavljate tudi vprašanje z modrim kartonom. Sedaj pa gospod Lenars, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Ponareja dokumentov je dober način za kriminalce in teroriste, da so, da se gibajo pod radarjem. In videli smo, da je Frontex večkrat zaznal takšne dokumente in uh, zdi se, da je tega vse več. In to seveda ogroža našo varnost. Mejna straža in policija Eh, morata biti v stanju preveriti, ali je dokument verodostojen ali ne. Tehnične, tehnične specifikacije morajo biti jasne. Pomembno je, da vsi vedo, kaj je zakonito v kateri državi. Države članice morajo skrbeti za posodobljenost dokumentov in dokumentov te informacije mora biti na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden. Ta pobuda je dobrodošla in nujna, kaj ti varnost in verodostojnost dokumentov sta med seboj tesno povezana. Hvala poročevalki in veselim se tega sistema, ki naj čim bolj deluje tudi v realnem svetu. Hvala. Gospa Kiniči, minuto in pol, izvolite. Hvala, predsedujoči. Boj proti lažnim dokumentom in proti njihovem kruženju v šengenskem močju je prednostna vloga Evropske unije v okviru sodelovanja boja proti kriminalnim združbam. Vendar pa moramo imeti tu stalno izmenjavo in informacij ne le med državami članice, temveč tudi Eh, je tudi z evropskimi institucijami, letalskimi družbami in tako naprej. Le tako bo ta sistem dobro eh, deloval. Pri tem pa je treba skrbeti za varnost podatkov. Podatki Europola kaže na to, da lažni dokumenti pogosto služijo kriminalnim družbam za to, da se ukvarja z veliko hujšimi kaznimi dejanji, recimo z trgovino z ljudmi, eh, korupcijo in terorizmom. Za preprečevanje to vrstnih kaznimi dejanj je eh, treba imeti boljši nadzor na zunanjih mejah. In ta uredba eh, omogoča uporabo teh, tega sistema Frontexu. Seveda pa je treba to vse skupaj ustrezno izvajati zato, da se bodo doslej eh, sprejete norme pravilno izvajale. Hvala kolegici Mecoli za pravno delo in eh, veseli me, da eh, oziroma upam, da bo ta ukrep imel čim širšo podporo v Lovskem parlamentu. Hvala. Gospod Prokačini, ena minuta. Hvala lepa. Uh, glasovanje je tehnične narave, vendar tu sta dve, dve zadeve, ki bi vseeno podaril. Goljofije z dokumenti so velika grožnja za vse nas. Sodelovanje med državami članicami je nujno in to je očiten uspeh. Torej, več Evrope tokrat res je nekaj funkcionalnega. No, dru, druga politična plat pa je nekoliko manj pozitiven. In sicer tu gre za minimalizacijo podatkov. Imamo veliko omejitev za uh, uporabo zasebnih podatkov. In s tem se ne bomo učinkovito borili proti uh, organiziranemu kriminalu in nezakonitim migracijam. Levica je znova v tem parlamentu pokazala,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 Zahvaljujem se za odlično opravljeno delo. Leta 2015 sem bil na meji med Grčijo in Severno Makedonijo. Tam sem videl 55 različnih potnih listov. Noben od njih pa ni bil pravi dokument. Tako da mnogo ljudi pridejo v Evropo s ponarejenimi dokumenti. Zato je taka podatkovna zbirka tako pomembna. Seveda, tehnično je to zahtevno, ampak pomembno je, da uh, ljudi v Evropski uniji zaščitimo pred uh, tistimi, ki prispejo s ponarejenimi dokumenti. Gre za to, da moramo sodelovati. Recimo, včasih je treba uh, dokumente povezati tudi z vozili pomembno je, da nadgradimo tako podatkovno bazo, eh, da bodo države članice ta instrument lahko uporabljale. In na ta način bomo tudi zagovorili čim večjo varnost v Evropi v prihodnje. Gospod Jaki. Hvala lepa. Eh, gospe in gospodje, ponarejanje dokumentov je pogosto prva faza v izvedbi kaznivega dejanja, organiziranega kriminala, recimo pranja denarja ali česa drugega. Tudi mafija se tega poslužuje, zato je to zelo dober, eh, zato je zelo dobro, da harmoniziramo naša, naša prizadevanja in se borimo proti tem. Veseli me, da se bo vzpostavil ta program, ta projekt in Dobro je, da je Frontex tisti, ki bo uporabljal ta sistem. To je agencija, ki ima veliko izkušenj pri zagotavljanju varnosti v Evropi. Za zaključek bi se zahvalil poročevalki za njeno delo na tem dokumentu. Hvala lepa, gospod Sokol. Ena minuta. Hvala, gospod podpredsednik kot smo slišali, vprašanje varnosti najbolj pomembno za državljane Evropske unije. Priča smo številnim grožnjam, naj gre za terorizem, organizirani kriminal ali kaj drugega. Ravno ponarejanje dokumentov je nekaj zelo nevarnega, ker to omogoča ljudem, da vstopijo na ozemlje Evropske unije. To so lahko teroristi, kriminalci ali kaj podobnega. Torej, ta sistem je dober, omogoča izmenjavo informacij o tem, kakšni so dokumenti med državami članicami in tudi pomaga pri zmanjševanju grožnje za evropske državljane. Torej, podpiram ta sistem, podpiram to, da se, da se šengensko območje okrepi, upam, da bo moja država kmalo vstopila v šengensko območje. Hvala. Eh, poročevalki in pozivam vas, da še naprej delamo na krepitvi varnosti državljanov Evropske unije. Glavak, Gospa Glavak, ena minuta. Hvala vam lepa. Hvala lepa. Najprej bi čestitela kolegici Mecoli za njeno odlično upravno delo. Leta 2019 je Frontex zabeležil 14 tisoč uh, nezakonitih uh, prehodov meje uh, na Zahodnem Balkanu. Hrvaška mena policija je odkle 236 ponarejenih dokumentov in 60 tujih pra, pra, potnih listin, kar je 40 odstotkov več kot leto poprej torej metode ponarejanja so vedno boljše, zato moramo izmenjevati zelo kakovostne informacije, da lahko to vse okrijemo. Priča smo velikemu pritisku eh, na zunanjih mejah, zato morajo vsi eh, koordinirano delovati eh, in izmenjavati informacije. Seveda pa morajo države članice spoštovati človekove pravice. Pomembno je sodelovanje med državami članicami prednostna naloga hrvaškega predsedovanja je uh, Evropa, ki varuje in pomembna je torej varnost. In z varnostjo ne smemo trgovati. Hvala. S tem smo izčrpali seznam govornikov. Nadaljujemo s postopkom. Pritegnite pozornost uh, predsednika. Ker zamujamo, ne morem dati vsem besede, vsem, ki ste prosili za besedo bom pa skušal zagotoviti, da bodo vse politične eh, skupine, ki so zahtevali besedo, zastopane. Najprej, gospa Grapini, ena minuta, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. To je zelo pomembna tema in dobro, da imamo to poročilo o sistemu FADO. Vendar kdo ponareja dokumente? To gotovo ni, da dokaj ima dobre namene. Tisti, ki ponarejo dokumente, imajo namen eh, zagrešiti kaznivo dejanje, ne gre za terorizem ali kaj drugega. Sistem je seveda treba izboljšati.